predsednik češke republike spoštovani gospod predsednik eh, češke republike dovolite mi da vas eh, prisrčno pozdravim v evropskem parlamentu tako zame kot za vse nas je veliko veselje da vas eh, danes gospod predsednik Češke republike kot eh, predsednika sveta eh, Evropske unije lahko pozdravim tukaj v domu, ki zastopa in ki eh, se sestoji iz demokratično izvoljenih predstavnikov državljanov in državljank Evrope. Vaša država leži v osrčju Evrope in je bistveno prispevala k njeni zgodovini. Že v 14. stoletju je Karl IV kot eh, kajzer četrtega eh, rimskega imperija zgradil temelje Evrope. Spomnimo se, da je češki kralj Fondue Bradi že prvič eh, govoril o Evropi in 14, 1463. je že predlagal, da bi ustanovili Evropsko unijo. V nadaljevanju te tradicije vaše države ki eh, deluje in misli v evropskem duhu. Cenimo, da je danes Češka republika del skupne Evropske unije. Cenimo to, da igra zelo pomembno vlogo sedaj kot predsedajoča svetu Evropske unije, kar uh, se bo dogalo v prvi polovici letošnjega leta. Že od prvega začetka se je Češko predsedstvo soočilo z velikimi izzivi. Uh, ko je prišlo do uh, vojne na, v Gazi, ko je prišlo do uh, plinske krize in takrat uh, ste si prizadevali z drugimi zagotoviti normalno skrbo z plinom in energenti Evrope. Kot predsednik Evropskega sveta je vaš predsednik vlade Mirek Topolanek že večkrat nagovoril Eh, naš parlament poleg tega pa tudi predsedujoči svetu gospod vondra ki ga eh, pozdravljam isto se je zgodilo tudi z zunanjim ministrom karlom schwarzenbergom ki so vsi odigrali zelo pomembno vlogo v času predsedovanja češka republika ima danes zelo veliko vlogo za nadaljni razvoj evropske unije zato bi se želel zahvaliti češki republiki zlasti tudi zato da je v sredo eh, spodnji dom češkega parlamenta ratificiral lizbonsko partnersko pogodbo. K temu vam tudi čestitam. Diese, diese Abstimmung, diese Abstimmung. To glasovanje v predstavniški zbornici Češke republike kaže na vašo pripravljenost, da skupaj še naprej pozitivno razvijamo proces ratifikacije Lizbonske pogodbe. Na ta način smo odločeni, da bomo prispevali k eh, sprejetju te pogodbe, ki je tako pomembna za nadaljni razvoj našega kontinenta v 21. stoletju. Gospod eh, predsednik, Evropski parlament je vzel na znanje prednostne naloge češkega predsedstva in jih je vključil v svoj delovni program. V začetku tega tedna smo organizirali v Evropskem parlamentu srečanje z nacionalnimi parlamenti in pogovarjali smo se o temi eh, New Deal for European Economic Recovery, novi dogovor za uh, oživitev gospodarstva v Evropski uniji. In uh, ta dogodek je bil zelo pomemben za vse nas. Gospod eh, predsednik, sedaj v času nacionalističnih, protekcionističnih teženj mislim, da moramo uh, misliti, kaj bomo naredili. Moramo se jim zoprstaviti in moramo uh, naprej izvrševati zaveze, ki smo jih sprejeli, ko smo se dogovorili za skupen notranji trg. Tudi v tem pogledu veliko pričakujemo od češkega predsedstva in od vas, pre, gospod predsednik. Uh, ki ste in boste eh, tudi naprej znani kot zagovornik eh, trdega notranjega trga. Stari pregovor iz nekdanje Češke pravi, bolje se je pogajati dve leti, kakor voditi vojno dve, dva tedna. Ja, Vsi mi tudi vi gospod predsednik in tudi vaši državljani moramo nenehno sodelovati, voditi dialog. To se dogaja na evropskem kontinentu, v Evropski uniji že več kot pol stoletja. Ob koncu dovolite, da povdarim naslednje. S tem v povezavi je treba povdariti tudi veliko vlogo junijske volitve v Evropski parlament. Gospod eh, predsednik, eh, zelo cenim to, da ste v novoletnem nagovoru, na, eh, ki ste ga imeli ob novem letu svojim državljanom in državljankam, pozvali lete naj se udeležijo teh volitev. Želim vam uspešno predsedovanje, gospod predsednik. Spoštovani gospod predsednik, sedaj vam predajam besedo. Izvolite. spoštovani gospod eh, predsednik spoštovane poslanke in poslanci evropskega parlamenta gospe in gospodje najprej bi se vam želel zahvaliti za priložnost ki ste mi jo dali da spregovorim evropskemu parlamentu eni ključnih inštitucij evropske unije Tukaj sem bil že večkrat v preteklosti, vendar nikoli prej še nisem imel priložnosti spregovoriti vam na plenarnem zasedanju. Zaradi tega se eh, vam zahvaljujem za to povabilo. Vi kot izbrani predstavniki 27 držav prihajate iz različnih eh, eh, delov spektra političnih prepričanj, vendar predstavljate neko telo, ki je enkratno, ki je v bistvu tako revolucionarno, kot je sama Evropska unija. Več kot pol stoletja si Evropska unija prizadeva sprejemati boljše, na boljši način odločanje s tem, da prenaša vedno več odločitev od evropskih nacionalnih držav na evropske inštitucije. Sam prihajam iz glavnega mesta Češke republike, torej iz Prage, iz zgodovinskega središča Češke državnosti iz enega pomembnih krajev in mest, kjer je evropska misel, evropska kultura in evropska civilizacija se rojevala in razvijala. Prihajam sem k vam kot predsednik in predstavnik Češke države, ki je vedno v različnih oblikah bila udeležena v razvoju evropske zgodovine prihajam iz države, ki je veliko krat neposredno in pomembno sooblikovala našo zgodovino in eh, iz države, ki to želi delati tudi v prihodnosti. Pred devetimi leti je zadnjič predsednik Češke eh, republike nagovoril evropske poslance, to je bil moj predhodnik Václav Havel. In uh, To se je zgodilo štiri leta, preden se je Češka vključila v Evropsko unijo. Pred nekaj tedni je naš predsednik vlade, gospod Mirek Topolanek, tudi vam spregovoril kot eh, voditelj države, ki predseduje eh, svetu Evropske unije. V svojem govoru se je gospod Topolanek osredotočil na prednostne naloge češkega predsedstva. Istočasno pa je spregovoril tudi o perečih eh, vprašanji, s katerimi se danes soočajo evropske države, zlasti članice Evropske unije. Spričo tega se bom sam osredotočil danes bolj na tista vprašanja, ki so bolj splošne narave. Želel bi vam spregovoriti o tistih vprašanjih, ki so na prvi pogled, pogled videti manj dramatična, kakor reševanje sedanje gospodarske krize ali kakor je bil konflikt med Rusijo in Ukrajino v zvezi s plinom ali kakršna je situacija v Gazi. Menim, da so ta vprašanja seveda izjemnega pomena za nadaljni razvoj ev projekta evropske integracije. V manj kot treh mesecih bomo na Češkem proslavljali peto obletnico vstopa v Evropsko unijo. Ta datum bomo proslavili s ponosom. Proslavili ga bomo kot država, ki za razliko od nekaterih drugih novih držav članic Evropske unije ni razočarana s pričo neizpolnjenih pričakovanj, ki naj bi bila povezana z našim, našo učlenitvijo v Evropsko unijo. To mislim, da ne sme nikogar presenetiti, kajti za to obstaja racionalna razlaga. Naše pričakovanja so namreč bila realna. Že takrat smo dobro vedeli, da vstopamo v skupnost, ki eh, jo oblikujejo ljudje. Vedeli smo, da to ni neka utopična konstrukcija, temveč eh, da gre za eh, skupnost, kjer se porajajo avtentični ideje, vizije in interesi ljudje, ljudi. V celotni Evropski uniji seveda najdemo zelo veliko paleto leteh in to je povsem normalno. Mi smo gledali na svoj vstop v Evropsko unijo na eni strani kot na potrditev dejstva, da smo hitro v 15 letih po propadu komunizma postali ponovno, eh, recimo temu, standardna, običajna evropska država. Po drugi strani pa smo gledali na pristop kot na priložnost, da eh, aktivno sodelujemo v procesu evropske integracije in da istočasno eh, lahko se udeležimo v integriranem evropskem projektu, ki nam bo prinesel celo vrsto tudi koristi. Svoj delež odgovornosti prevzemamo za razvoj Evropske unije, tako kot smo to storili pred petimi leti in s tem pristopom uh, smo se lotili tudi organizacije predsedovanja uh, svetu Evropske unije prvih šest tednov češkega predsedovanja mislim, da je eh, pokazalo in prepričalo vse o tem, da smo se odgovorno lotili te naloge. V tem forumu bi želel še enkrat jasno in glasno tistim, ki tega ne veste ali ne želite eh, vedeti, povedal naslednje. Prepričan sem, da za nas ni in ni bilo nobene druge alternative kot učlanitev v Evropsko unijo. V moji državi ni nobene pomembnejše politične sile, ki bi lahko ali želela eh, to stališče ogroziti. Zaradi tega smo uh, bili prizadeti zaradi uh, večkratnih napadov na našo državo, napadov, ki so temeljili na neutemeljeni domnevi, da Čehi uh, iščemo drugačen projekt integracije, kakor tisti, v katerega smo se vključili pred petim leti. Temu enostavno ni tako. Državljanke in državljani Češke republike menijo, menimo, da ima evropska integracija eh, zelo pomembno vlogo in da lahko izpolni celo vrsto nalog, ki jih lahko povzamemo takole. Prvič. Odpravljanje nepotrebnih, neproduktivnih ovir pri prostem eh, pretoku blaga, storitev, ljudi, kapitala, političnih misli, svetovnih nazorov, eh, kulturnih pristopov in modelov, ki so se razvijali v posameznih eh, evropskih državah tekom stoletij. In drugič, skupna skrb za javno dobro in za blagostanje na evropski eh, ravni. Govorimo o tistih projektih, ki jih ne bi učinkovito se mogli lotiti na podlagi bilateralnih eh, pogajanj med dvema ali več eh, sosednjimi evropskimi državami. Napori za doseganje teh dveh ciljev, prvič odstranjevanje ovir in drugič racionalno izbiranje tistih vprašanj, ki jih moramo razreševati na evropski ravni, so naloge, ki še niso in nikoli ne bodo dokončane. Namreč, še vedno imamo celo vrsto ovir in odločanje na ravni Bruslja, je dosti krat preobsežno, kakor bi bilo to potrebno. Preobsežno eh, vsekakor, kot eh, to želijo in pričakuje državljani posameznih držav članic. Vi, poslanke, poslanci Evropskega parlamenta, se gotovo tega dobro zavedate. Vprašanje, ki vam ga želim zastaviti, je spričo tega bolj teoretične narave. Sprašujem vas tole, ste res pripričani, da vedno, ko glasujete, odločate o nečem, o čemer je nujno odločati tukaj v Evropskem parlamentu, namesto da bi se to odločalo bližje evropskim državljanom, torej v evropskih eh, eh državah članicah EU? Politi lahko uporabljamo politično korektno retoriko, dosti krat slišimo ljudi, ki govorijo o drugih možnih posledicah evropske integracije, ki so manjšega, sekundarnega pomena. Gre za tisto, kar želijo doseči poklicni politiki in z njimi povezanimi krogi, ne za tisto, kar je v interesu navadnih državljank in državljanov držav članic. Rekli sem, že pro nas ko pravim, da članstvo v Evropski uniji ni bi imelo in nima nobene alternative za nas in to je nekaj, kar želim eh, ponovno povdariti, pa pravzaprav govorim samo o polovici tega, kar bi bilo treba povedati. Druga logična enota moje izjave bi bila lahko naslednja. Metode in oblike evropske integracije pa vendarle imajo celo vrsto možnih alternativ, kar se je eh, pokazalo in dokazalo v razvoju v zadnjem eh, polstoletja. Zgodovini ni konca. Trditi, da je status quo, torej sedanja institucionalna oblika Evropske unije, dogma, ki je nihče ne sme kritizirati, bi bilo zelo napačno. Ampak žal to napako dela marsikdo. Který se bohužel stále více šíří. Kljub temu, da je to v neposrednem nasprotju ne samo z logičnim, racionalnim razmišljanjem, temveč tudi s tisočletno zgodovino evropske eh, civilizacije isto napako delamo, če a priori postuliramo in nekritično domnevamo a priori, da obstaja samo ena možna pravilna prihodnost za evropsko integracijo, ki bi bila vse tesneje povezana Evropska unija torej napredek v smeri vse večje politične integracije držav članic. Niti status quo, niti domneva o vse eh, globljem povezovanju in tesnejšem povezovanju nista trditvi, ki bi ju lahko eh, katerikoli evropski eh, demokrat eh, povzel in sprejel kot dogmo. Nasprotovanje tistih, ki, kot je rekel Milan Kundera, trdijo, da ima v svojih rokah ključ evropske integracije, je nekaj, česar ne moremo sprejeti. Navic je zrejme. Še nekaj bi želel s tem v zvezi povdariti. Jasno in očitno je, da en ali drugačen institucionalni dogovor v Evropski uniji ni cilj samemu sebi. To je samo metoda, pot, ki nas pelje do doseganja ciljev. In cilji so eh, svoboda človeškega bitja in gospodarski sistem, ki nam bo zagotavljal blagostanje za vse. Takšen sistem pa je tržno gospodarstvo. Prepričan sem, da je to tudi želja oziroma cilj vseh državljank in državljanov vseh članic Evropske unije. Pa vendarle, v 20 letih od padca komunizma vedno znova povdarjam, da so ti cilji in te želje bolj prisotni pri tistih, ki so velik del 20. stoletja trpeli brez svobode in v nedelujočem centralnem eh, gospodarstvu. Nikogar ne more presenetiti, da so takšni državljani Evropske unije bolj občutljivi in da se hitreje odzivajo na vsako težnjo in fenomen, ki bi jih pripeljal eh, stran od blagostanja in svobode. Državljanke in državljani Češke republike so seveda tisti, med drugim državljani, o katerih govorim. Sedanji gospodarski in politični sistem v Evropski uniji je drugačen od. Eh, klasične parlamentarne demokracije, ki se je izkazala v številnih preizkusih v zgodovini. V običajnem parlamentarnem sistemu. Del eh, poslancev podpira eh, vladno koalicijo, del pa opozicijo. Če se ne motim, je to ravno tisto, kar manjka tukaj v Evropskem parlamentu. Tukaj obstaja samo ena alternativa. Tisti, ki si drznejo razmišljati drugače, naj bi takoj bili eh, sovražniki evropske integracije. današnji čas in pred nedavnim je v tem delu Evrope obstajal za nas sistem, v katerem smo živeli in ki nam ni dajal nobenih drugih možnosti, nobenih alternativ. In zaradi tega v njem sploh ni bila možna parlamentarna opozicija. Na podlagi teh izkušenj smo se naučili grenkega nauka, da brez opozicije ni svobode. Ravno zaradi tega mora obstajati politične alternative, vedno. Pa vendar to še ni dovolj. Odnosi med eh, državljani, ene ali druge države članice in predstavniki Evropske unije niso tipični eh, odnosi, ki jih imamo med eh, predstavniki Evropske unije in navadnimi državljani v državah članicah. Ko gre za državljane Evropske unije in eh, predstavnike tudi njihove predstavnike v Evropski uniji, obstaja velika razdalja, ne samo zemljepisna. Ta razdalja je bistveno večja, kakor obstaja znotraj posamezne države članice. To razdaljo dosti krat opisujejo s besedami demokratični deficit, pomankanje eh, demokratične in politične odgovornosti, eh, iz eh, odločanje ne tistih, ki so bili izvoljeni, temveč tistih, ki so bili izbrani predlagane spremembe v takšnem stanju, tudi zavrnitev nove evropske pogodbe oziroma ne tako drugačne lizbonske pogodbe, bi eh, lahko povdarila takšen razvoj. Psi. Psi Glede na to, da nimamo evropskega demosa ljudstva, je ta deficit oziroma to pomankljivost eh, težko odpraviti s tem, da samo okrepimo vlogo Evropskega parlamenta. To bi ravno uh, obratno še povečalo ta problem in še naprej prispevalo med odtujenostjo med državljani evropskih držav na eni strani in evropskimi inštitucijami na drugi. řešením není ani přitápění. Rešitev ni v tem, da nalivamo olje na ogen oziroma na talilni lonec sedanje evropske integracije ali da bi odpravljali eh, multikulturno, multinacionalno civilno družbo v Evropi. Tukaj Gre za poskuse, ki so v preteklosti vedno znova propadli. Zakaj? Zato, ker niso odražali spontanega zgodovinskega razvoja. Bojim se, da so poskusi pospešiti in poglobiti to integracijo in premakniti odločanje o življenjih državljanov držav članic na evropsko raven, nekaj, kar lahko ima resne posledice, posledice, ki bi ogrozile vse pozitivne dosežke, ki smo jim bili priča v Evropi v zadnjega pol stoletja. Ne podcenjujme proto obavi občan. Nikar ne podcenjujmo strahu državljank in državljanov mnogih držav članic, ki, se, ki jih skrbi da o njihovih problemih eh, odločajo nekje druge in da na eh, takšno odločanje lahko vplivajo le v omejeni eh, meri. Do sedaj je Evropska unija uspeh, delno tudi zaradi tega, ker ima v njej vsaka država članica enako težo in ker nobene države članice ni moč postaviti na stranski tir. Dovolimo državljanom Evropske unije, da živijo v prepričanju, ki bo drugačno, kot je sedaj. Namreč, da evropski projekt ni njihov projekt, da se razvija drugače, kakor so oni želeli in da so ga prisiljeni sprejeti. Kmalu in hitro, če se temu ne bomo zoprstavili, bomo ponovno padli v tiste čase, za katere smo omenili, da so že del preteklosti, del zgodovine. 到。 To úzce souvisí i s otázkou prosperity. Vse to je tesno povezano tudi z vprašanjem blagostanja. O tem moramo odkrito spregovoriti. Sedanji gospodarski sistem Evropske unije je sistem, na katerem se trg ne more svobodno razvijati, kjer eh, obstajajo še vedno prvine centralnega eh, gospodarstva, centralno načrtovanega gospodarstva čeprav je zgodovina več kot jasno pokazala in dokazala, da je to slepa ulica. Pa vendarle sedaj hodimo po isti ulici proti koncu, ki ga ni. Zaradi, eh, torej do tega je prišlo zaradi tega, ker smo uh, prevzeli iz um, odločanja posameznih vlad in prenesli na višje ravni odločanje. Uh, Mislim, da je to dokazala tudi sedanja finančna in gospodarska kriza, eh, ki naj bi bila posledica eh, prostega trga, pa ravno obratno je posledica političnega manipuliranja trga. Znovu je treba pripomenuti historično izkušenost naši čas. To, kar uh, je treba s tem v zvezi povdariti še enkrat je naslednje. Zgodovinske izkušnje so del eh, Evrope in so nauki, ki smo se jih naučili, vsaj morali naučiti. Mnogi med vami ste slišali za francoskega ekonomista Frederika Bastiaja. On je deloval v 18. stoletju in eh, je pripravil peticijo izdelovalcev sveč. To je nekaj, kar je postalo skoraj da sestavni del eh, priročnikov, eh, iz katerih se učijo ekonomisti. 14. novembra leta 2008 je Evropska komisija sprejela neke vrste realno, ne fiktivno eh, peticijo, ki jo je eh, pripravil Bastian, peticijo eh, izdelovalcev sveč in sicer, ko je eh, uveljavila 66 odstotno carinsko stopnjo za sveče, ki jih uvažamo Kitajs iz Kitajske. Človek si ne bi mogel zamisliti, da bo sto let kasneje se ta dogodek morda v drugačni obliki pa vendarle ponovil, pa se je to zgodilo. Neizogiben učinek izvajanja takšnih ukrepov v Evropi je gospodarsko upočasnjevanje, če ne celoten zastoj gospodarskega razvoja. In to je tisto, kar eh, bo eh, nastalo, če ne bomo začeli iskati edine rešitve, ki je liberalizacija in deregulacija evropskega gospodarstva. Zakaj vam vse to pripovedujem? Zato, ker se čutim, Eh, zelo soodgovoren za demokratični razvoj in blagostanje v Evropi. Naj vas spomnim na temeljna načela, na katerih je zasnovana že stoletja evropska civilizacija, če ne celo tisočletja. Gre za tiste načela, katerih veljavnost ne spreminja čas, so splošna načela in bi morali slediti tudi v sedanji Evropski uniji. Prepričan sem, da so državljanke in državljani v posameznih državah članicah tisti, ki hočejo demokracijo, svobodo in gospodarsko blagostanje. V tem trenutku mislim, da je naša največja naloga to, da zagotovimo svobodno izmenjavo mnen o teh temah, eh, da nikogar ne utišamo, češ da napada eh, evropske integracijo. vedno Vri, smo verjeli, da če dovolimo vsakomor, da se odprto pogovarja in izraža ta stališča, da mu prisluhnemo, potem bomo obranili pravico vsakogar, da ima drugačno mnenje, kako vsi ostali, ne glede na to, kako uh, Različna so to stališča in to je srčika demokracije, ki eh, nam je bila vzeta eh, cela 40 letja. Tisti med nami, ki smo doživeli ne eh, prostovoljno izkušnjo, ki nas je naučila, da je svobodna izmenjava misli in zamisli osnovni predpogoj za zdravo demokracijo, tisti med nami torej upamo, da bo ta pogoj nekaj, kar bomo spoštovali in upoštevali tudi v prihodnosti. To je tista priložnost in edini način, za to, da bo Evropska unija svobodnejša, bolj demokratična in da bo v njej več blagostanja. Najlepša hvala za vašo pozornost. drage kolegice in kolegi gospod predsednik vaša želja je bila da nagovorite evropski parlament z veseljem smo sprejeli vašo željo gospod predsednik v parlamentu preteklosti verjetno oziroma skoraj da gotovo takšnega govora ne bi bili mogli imeti. God. Hvala Bogu, danes živimo v evropski demokraciji, v kateri lahko vsakdo izrazi svoje misli. spoštljive kolege. Drage kolegice in kolegi, mi smo evropska družina in tako kot v vsaki družini, seveda tudi pri nas obstajajo različna stališča. In gospod predsednik, strinjam se z vami, kratek bom, ampak mislim, da uh, moram nekaj reči. Torej, gre za skupnost ljudi in gre za za skupnost ljudi, za katero je značilno to, da v njej obstajajo prednosti, ehm, tisto, kar nas krepi in slabosti, tisto, kar ehm, nam eh, otežuje delovanje. In prve moramo krepiti, slednje pa odpravljati. In če pravite, da se moramo vprašati, ali bi morda odločitve, ki jih sprejema eh, tukaj, bilo eh, treba sprejeti kje druge, potem bi rekel da, ampak eh, tudi glavna mesta držav članice morajo vprašati, ali bi morda morali sami bolje sprejemati nekatere odločitve na regionalni in komunalni ravni na mesto v glavnih mestih. Še nekaj bi rekel. Nekaj, kar je uh, samoumevno za naš uh, parlament. Zahvaljujem se vam za vaš povdarek in priznanje, da je ta Evropski parlament pomembna inštitucija. Če ne bi imeli danes tako velikega vpliva če ne bi mi bili v 75 odstotkih primerov zakonodajalec in ali, če ne bi mi bili uh, eh, skoraj da 100 odstotno sooblikovali Lizbonske pogodbe, bi nekdo drug odločal o demokraciji v Evropi, danes pa o tem odloča Evropski parlament. Gospod predsednik, Zahvaljujemo se vam za vaš obisk. Ta je bil izraz eh, pestrosti mnen in stališč v Evropi. Ta je bil izraz naše evropske demokracije in v demokraciji na koncu pač eh, prevlada večina in skupaj se moramo zauzeti v Evropi za to demokracijo, tudi v prihodnosti za demokracijo in za enotnost Evrope. Hvala.